poročil. In sicer poročilo Elizabete Vozenberg, poklicna pot žensk na znanstvenem in akademskem področju. Gospa Elizabet Vozenberg ima na voljo 4 minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo. Dragi kolegi, zelo me veseli, da lahko predstavim svoje poročilo, ki govori o ovirah, na katere naletijo ženske, ko želijo napredovati pri raziskavah, na področju znanosti, v upravnih odborih in povsod, kjer bi nosile več odgovornost. O tem smo tudi že razpravljali in. Upam, da bo glasovanje o tem ambicioznem in provokativnem poročilu pozitivno. Govorimo o tako imenovanih steklenih stropih. To je termin, ki se zdaj uporablja že kar nekaj časa. Rada bi povedala, za katere kategorije to velja. Gre za to, da ženske nimajo enakih možnosti, ko želijo doseči določene položaje, ki so odgovorni. Naj najprej povem o razlogih, zakaj so te ovire nastale in kako so se vzpostavili ti stekleni stropovi, diskriminacija v odnosu do žensk. Vemo, da obstajajo določeni stereotipi smo v 21. stoletju. Evropska unija ima zelo ambiciozne cilje, kljub temu pa za 50 odstotkov svetovnega prebivalstva velja diskriminacija. Potem so tukaj družinski razlogi, ki predstavljajo oviro. Ženske, ki želijo doseči svoje cilje, se morajo posvetiti svoji družini. Vidimo tudi, da imamo na področju znanosti v pravnih odborih veliko pod zastopano v žensk, pa tudi na vodilnih položajih bi ženske morale ciljati na to, da so bolj konkurenčne. Tudi okolje mora biti bolj naklonjeno boljšemu dostopu žensk Kar zadeva poklicni razvoj, pa bi dejala, da imamo štiri pomembne kategorije. Materinstvo je nekaj, kar velja kot ovira, ker govorimo o dolgem času, ko bi ženske, ki se odločijo za materinstvo, lahko posvetile karieri. Zato mislim, da moramo te ovire odpraviti. Še vedno pa imamo stereotipe v zvezi s tem, da mora ženska več svojega časa namenjati družini in da se ta čas šteje kot čas, ko ne more napredovati. Potem je tu diskriminacija v tem smislu, da se poklici ločijo na moške in ženske. Znanost in tehnologija, naprimer, potem je tu razlika v plačilu. V mnogih primerjih so bili primeri obravnavani tudi na sodiščih. Ženske včasih enostavno nimajo dostopa do določenih poklicnih poti. Včasih so ženske tudi premalo ambiciozne. Zato govorimo o materinstvu, o karieri in ravno zato bi države članice morale uporabljati načela, ki so skladna z obzorje 2020. V osnovi se osredotočamo tu predvsem na dve glavni vprašanji - družina in izobraževanje. Namreč tu se mladi naučijo načina razmišljanja, ki jim bo omogočil, da enako obravnavajo oba spola. Hvala lepa. Mm, Zdaj prehajamo kar na postopek pritegni pozornost predsedujočega. Zaprašam do gosu eh, isa senjura deputata Teresa Komodini Kakija. Besedo dajem gospo, gospe Kakijo. Hvala lepa. Priznati moramo sposobnost vsakogar, ne glede na spol, pri čemer moramo zagotoviti, da bodo otroci že od malega izpostavljeni enakim predmetom, tako deklice kot. Dečki, prizadevati si moramo za premostitev stereotipov, več usmeritev pri izobraževanju. Šole morajo kupiti, nabaviti ustrezno gradivo in material, da bodo mladi lahko sodelovali pri izobraževanju znanosti. Ženske, ki jim je uspelo na področju znanosti, je treba spodbuditi naj postanejo zgled in mentorice, če tega še ne počnejo. Tam, kjer so se te pobude začele, pa jih je treba še bolj razviti. Hvala lepa. Gazjak. Thank you. Hvala lepa. Agora, eh, voce deputado, Ricardo Sarao Santos. Ricardo Sarao Santos ima na voljo eno minuto. E Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej želim pozdraviti predstavnika komisije in kolege. Vidimo, da se na področju znanosti situacija izboljšuje. Na portugalskem še nimamo ravnovesja spolov, vendar pa vidimo, da se položaj zelo izboljšuje. Res je, da to ne drži za vse ustanove. Vidimo, da ženske tudi v zvezi z materinstvom doživljajo velike težave. Včasih je nemogoče usklajevati sistem, ki temelji na štipendijah ali karierah to je težko uskladiti, recimo z materinstvom. Zato je pred nami še dolga pot in zato podpiram tudi to poročilo na lasno pobudo. Hvala lepa. Gospod Marjas ima besedo. Hvala lepa. Gospod predsedajoči, čestitam gospe Vozenberg za njeno poročilo. Statistični podatki kažejo, da je še danes odstotek raziskovalk zelo majhen, tudi na področju izobraževanja je odstotek podobno majhen. Vse to izhaja iz diskriminacije do žensk na določenih področjih, kar pomeni neenako obravnavo in tudi neenakost na področju plač. To pa je kršitev temeljnih človekovih pravic in zoper take kršitve se je treba boriti. Komisija mora zato predstaviti izobraževalno politiko, ki bo preprečila diskriminacijo žensk. Ženskam je treba omogočiti, da se bodo dvignile v akademske kroge in napredovale na področju znanosti tudi v medijih je treba odpraviti stereotipe o spolih. Na ta način bi lahko odpravili diskriminacijo na področju izobraževanja in znanosti. Hvala. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospa Forenca. Hvala, to poročilo me je zelo zanimalo, saj sem bila tudi sama raziskovalka za določen čas, tudi sama sem doživljala tematiko, o kateri se pogovarjamo. Ta stekleni strop je zelo kruta realnost v Italiji, bolj kot drugot. Rada bi določila nekatere elemente, recimo, prekarne zaposlitve, ki pomenijo vse več izključevanja žensk, potem konkurenčnost na mesto sodelovanja in v Italiji še vedno raziskovalci lahko izbirajo svojo poklicno pot. Mislim, da moramo istočasno kot pri demokratizaciji znanosti omogočiti tudi uskladitev našega sistema socialne varnosti in dela. Hvala lepa. A, e, men... Hvala, gospa Forenca. Gospa Legrip, izvolite. Merci. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi čestitela kolegici Rozenberg za odlično poročilo in za njeno jasno obsodbo steklenega stropa, s katerim se evropske ženske prepogosto srečujejo v znanstvenih in tehničnih karjerah. Mislim, da če se ozavestimo, če se zavemo, kakšen talent, človeški potencial imajo ženske, um, In če pomislimo, kakšen potencial imajo, vendar pa je pogosto ta potencial postavljen ob stran. Če pa sem od tega zvedel, bomo lahko veliko storili za to, da bo ta strop izginil in da se bomo lahko borili proti stereotipom, proti mm, predsotkom. Potrebujemo spremembo mentalitet v družinah, pri starših, pri mladih deklicah, ki imajo pogosto strah pred tehnologijo, pred eh, tehniko kajti tradicionalno se vedno govori, da so moški, dečki tisti za tehnične uh, vede, medtem ko bi se morale deklice ukvarjati z književnostjo in nežnejšimi vedami, če lahko tako rečemo. To je nekaj, proti čemu se moramo boriti za napredek vseh skupaj. Hvala lepa sam sem kar najbolj sočuten, žlasti, ko gre za preseganje časa. Petesa. Izvolite, besedo dajem naslednjemu govorcu. Hvala lepa, nisem razumel, ali ste izgovorili moje ime. Najprej se zahvaljujem kolegici Vozenberg ne morem podpreti čisto vsega, kar tam piše. Ponekod menim, da se presega pristojnost EU. Mislim, da se moramo pogovarjati o poklicni poti. Veselim me, da je uspelo dobiti večino za moj predlog spremembe, ki govori zlasti o vlogi žensk na področju znanosti in raziskav. Če presežemo te stereotipe in gremo globlje, pridemo do družine. Ženske z otroci so prikrajšane tudi na univerzah. Otroci predstavljajo tveganje za kariero in družina predstavlja luknjo v življenjepisu. Vedeti moramo, da gre pri vzgoji za zelo pomembno delo in to je treba nagraditi in plačati. To more narediti ne samo vlade, pač pa moramo vsi nositi te stroške. Treba je narediti še več, univerze, prijazne otrokom, varstvo otrok v bližini delovnega mesta staršev. Hvala lepa. E, Hvala lepa. Hordi Sebastian. Gospod Hordi Sebastian.

več kot v drugih sektorjih, več kot moških, vendar ne morejo napredovati. Moramo se boriti proti temu, če želimo doseči socialno pravičnost. Mi smo vložili predloge sprememb v smer, da spodbujamo ukrepe za to, da se dečke usmerja v tiste dejavnosti, ki jih tradicionalno nalagamo ženskam. Uh, če se ženskam naloži vse eh, naloge družinskega življenja, potem ne bodo nikoli mu mogli preseči steklenega stropa. In upam, da bomo lahko s temi ukrepi dosegli enakopravnost, ki jo želimo doseči. Hvala lepa. Zdaj je čas za našega gosta, gospod komisar Tibor Navračič v imenu Evropske komisije. Izvolite. Speaker. <clears throat> gospod predsedujoči spoštovani poslanci najprej čestitam gospe vozenberg in odboru fam za to pobudo osnutek poročila o poklicni poti žensk na znanstvenem in akademskem področju je zelo dobrodošla poteza, kaže na sedanje stanje in predlaga konkretne ideje o poti naprej. Naj Z vami delim nekaj misli s tem v zvezi. Najprej institucionalne spremembe. Kot pravilno omenjate v svojem poročilu, moramo odpraviti institucionalne ovire in pristranskost. V znanosti imajo ženske in moški lahko enake kvalifikacije, enakih možnosti za uspeh pa nimajo, zato ker še vedno ustrajajo stereotipi glede vloge in sposobnosti žensk. Še vedno obstajajo prakse in odnos do žensk, ki rezultira v neenakosti. Zagotoviti moramo, da raziskovalne ustanove zagotavljajo enake možnosti za ženske in moške na vseh ravneh. Zato spodbujamo raziskovalne ustanove naj sprejmemo načrte enakosti med spoloma, kjer je popisana strategija enakosti med spoloma v tej instituciji, določene ne bi se tudi cilji in spremljal napredek. Z institucionalnimi spremembami smo prešli od programov, ki se osredotočajo na ženske, ki se uporabljajo, ki pa niso vzdržene dolgi rok. Institucionalne spremembe v raziskovalnih ustanovah so temeljni kamen kom strategije komisije glede neenakosti v raziskavah. V obzorih 2020 imamo okvirni program za raziskave in inovacije in te spremembe tam jasno zasledujemo. Treba pa je narediti še več in bolje. Vse države članice se morajo vključiti v kontekstu evropskega raziskovalnega območja. Veseli me, da je na naši strani tudi Evropski parlament. Vaša vloga in vaša pomoč je ključna. Drugič, pomen izvajanja sedanjega regulatornega okvirja glede enakosti žensk. Že na začetku ste povedali, in komisija se s tem popolnoma strinja. Ni dovolj, da imamo zakone, treba jih je učinkovito izvajati. Komisija spremlja ustrezno izvajanje zakonodaje EU v državah članicah. Glede raziskav, obravnavati moramo tudi specifiko tega področja, tako na nacionalni kot eh, na ravni EU. Maja je svet sprejel načrt za raziskave in pozval, da se izvedejo mm, najviše prioritete s pomočjo strategij. Nacionalna zakonodaja za enakost naj se kot prednostna naloga prevede v dejanja. Prav tako vidimo, da obstaja tudi vrzeli v zakonodaji za zagotavljanje enakosti in teh se je treba lotiti. Zakonodaja in pobude morajo sprožiti dejanja raziskovalnih ustanov. To je zelo pomembno, kajte raziskovalne ustanove so v končni fazi odgovorne za izvajanje institucionalnih sprememb skozi načrte za zagotavljanje enakosti med spoloma. Svet je prosil za kazalnike za spremljanje napredka na nacionalni in evropski ravni. To prosi tudi Evropski parlament v svojem poročilu. Ponavljam, Evropska komisija se popolnoma strinja. In dejansko je bil julija lani objavljen ta letak, poročilo pa bo objavljeno leta 2016. Komisija želi podariti potrebo po tesnem sodelovanju držav članic za to, da bi dejansko dobili neke robustne kazalnike. Tretjič. Ravnovesje med spoloma pri Delovanju inštitucij. Sodelovanje žensk pri odločanju je ravno tako pomembno. Ženske so še vedno podzastopene pri odločanju in ta pojav se ne popravlja samo od sebe. V odziv na to vidimo, da mnoge evropske države določajo kvote. Leta 2013 je 18 držav to naredilo v primerjavi samo 8. leta 2008. Pozvati je treba k mm, boljšemu ravnovesju na tem področju. Preden zaključim, želim omeniti tri pomembne pobude na področju enakosti med spoloma. Prva se nanaša na ravnotežje med delom in zasebnim življenjem. Komisija je objavila načrt, pripravlja pa pobudo, da bi izboljšali to ravnovesje in ta dokument pričakujemo leta 2016. Komisija bo razmišljala o zakonodajnih in nezakonodajnih inštrumentih za to, da bi našli rešitev, ki zadosti potrebam današnjih družin. Začeli bomo s procesom posvetovanja. Evropski parlament, države članice in socialni partneri bodo lahko odigrali zelo pomembno logo. Druga stvar, ki jo želimo omeniti, je predlog komisije iz leta 2012 za izboljšanje enakosti med spoloma v podjetjih, ki kotirajo na borzi. Ta predlog trenutno podpira večina držav in ko ga bosta potrdila parlament in svet, bo ta predlog utrl pot k večji enakosti med spoloma. Tudi mi smo zaskrbljeni zaradi neenakega plačila in sicer na evropski ravni znaša 16,4 odstotka. Komisija je lani sprijela priporočilo glede preglednosti plačila, ki naj bi ga uporabile države članice za učinkovitejšo plačilno politiko. To je nabor orodij, s katerimi naj bi se spopadli za neenakim plačilom in neenakostjo med spoloma. Do konca letošnjega leta pričakujemo priglasitve držav članic glede ukrepov sprijetih na podlagi priporočil. Na to bomo ocenili potrebo po morebitnih nadaljnih ukrepih. Ob zaključku. Ženske in moški so potrebni, če Evropa želi doseči Eh, svoje cilje, ki bodo koristili celotni družbi. Komisija bo še naprej delala svoje, ampak da bi dosegli enakost, m, mm, potrebujemo angažma tako Evropskega parlamenta kot držav članic. Komisija bo vzela na znanje vsa priporočila. Hvala lepa. You, Mr. Mr. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala vam.